Bien, mes chers collègues. Kolegice in kolege. Torej, z gospod Gresle skupaj predseduje temu srečanju. Torej, imeli bomo dva dela. Predimo prišli torej do zaključka. Najprej 10.30 do 10.50 55 bomo slišali 20 um, minut predstavitve GD Buđa in potem še 20 minut vprašanja odgovorov. Uh, catch the eye, postopek za pritegnitev pozornosti predsednika. Komisija potem ima 5 minut na voljo za odgovore. Vse skupaj bomo tukaj imeli 15 minut in potem še enkrat 20 minut uh, predstavitev GD Buđa in še enkrat catch the eye, 15 minut. In potem bo še komisija imela 5 minut za odgovore. In potem na koncu še sklepi in pa možnosti uh, gospod Ašvec in pa gospod Gresler boste predstavila te sklepe. Torej moramo se res držati časa za govor. Gospod Gresler, če bo treba, lahko tudi uh, zastavimo vprašanja sekretarjatu odbora Buč oziroma uh, Kont. Po e-pošti se to lahko zastave do 31. januarja, če ne boste imeli zadosti časa za ustna vprašanja. Komisija bo predstavila konkretne primere. Imamo osem konkretnih tem in pri predstavitvi želimo predstaviti glavne spremembe med trenutnim zakonodajnim okvirom in pa spremembami, ki se predlagajo poročevalci v senci, torej za Buč, so SND Vladimir Manka, Halde, Nežmi Ali, Gue Jada, Zeleni Taron, torej za kont IRS Petris Arvama, SND Ines Alaja Sender, Alde, Alde, um, isti proizvajalci v senci ali in potem za zelene Bart Stajes. Anvej, regije, Tran, Itre, Deve, Libe, Afet, Deš so torej um, tudi uh, odbor za mnenje. Memorandum o soglasju je bil sklenjen z petimi od teh odborov. Glede na člen 54, agri regije, amploat, tran in itre so tukaj vključeni. In potem je tudi eh, konferenca predsednikov to potrdila 12. januarja pri tem memorandumu o soglasju. Imamo torej časovnico za zaključek eh, tega končnega pročila 11. maja, kar pomeni, da bomo marca na skupnem srečenju bač kont slišali to predstavitev. 30. Eh, marca pa to gotovo. Gospa so predsedujoča. Torej, sedaj bomo slišali predstavitev gospod Olvi Olbok, prosim, beseda je vaša. Merci, monsieur le président. Uh, good morning to all and... Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in lep pozdrav vsem skupaj. Kar takoj bom začel za predstavitvijo, glede na to, da nimamo veliko časa na voljo. Rad bi se držal časa, ki ste nam ga namenili. Predstavitev se bo osredotočala na nekaj ključnih elementov, glede na to, da nimamo veliko časa. Na začetku bomo govorili o poenostavitvah za prejemnike, potem o enotnej reviziji, za enotna pravila za skupne ukrepe, potem o fleksibilnosti proračuna in o tem, da se moramo osredotočiti na rezultate, da moramo racionalizirati poročanje in vključiti tudi državljane. To so glavna poglavja, glavne teme, o katerih bom spregovoril danes. Torej, če začnem z najpomembnejšim elementom, poenostavitvijo za prejemnike. Kot veste, je bilo to. Eh, nekaj, kar je bilo jasno iz javnega posvetovanja, da je potrebno poenostaviti pravila za prejemnike. Želimo si manj pravil, ta morajo biti bolj preprosta, na tak način se bo zmanjšala možnost eh, nepravilnosti, znižali pa se bodo tudi stroški tako za upravo, kot tudi za državljane. Osredotočili smo se na poenostavitev v celotnem postopku, vse od prijave do uporabe stroškov, tudi do izplačila in na koncu do nadzora ter revizije. Osredotočili smo se eh, na rezultate in predlagamo, da se eh, odpravi načelo nedobičkonosnosti. povečati želimo uporabo teh eh, poenostavljenih eh, stroškovnih možnosti, zato ker želimo se izogniti temu, da se poročanje osredotoča samo na stroške, ampak se mora osredotočati na rezultate. Poleg tega želimo ex post eh, pregled poenostavljenih stroškov na koncu. To ne bo vplivalo na evropski proračun. Ta predlog komisije torej ne bo povišal izdatkov. Poglejmo si torej te spremembe eno za drugo in to čisto konkretno. Kaj smo storili v delu prijave, kako želimo poenostaviti življenje potencijalnih prejemnikov? Izbrisali smo revizijsko zahtevo, ki je bila pomembna za vse prijavitelje do 750 tisoč evrov pa tudi eh, pri operativnih eh, nepovratnih sredstvih, ki so višja od 100 tisoč evrov. Uskladili smo nacionalne zahteve, če torej neka revizija obstaja zaradi tega, ker eh, jo nacionalne oblasti to zahtevajo, potem želimo ta, to revizijo tudi videti. Ne bomo pa potem zahtevali dodatne revizije, torej ne bo predhodnih revizijskih zahtev za prijavnike, ki morda sploh ne bodo dobili evropskih sredstev. Želimo biti bolj fleksibilni, ko gre za preverjanje nekumula, ne, ne, načela nekumulativnosti. To bomo preverjali samo v zelo specifičnih, eh, torej tega ne bomo preverjali v specifičnih primerjih, naprimer pri eh, naravnih osebah. Pa še ena poenostavitev, kar se tiče prispevkov v naravi. Danes se takšni prispevki upoštevajo kot upravičeni stroški in tudi, če jih ne upoštevamo na tak način, jih moramo preveriti. Sedaj pa smo to poenostavili. Če niso upravičeni stroški, potem jih ni potrebno vnaprej eh, upoštevati. To je preprosta poenostavitev. V preteklosti so morali vsi podati informacije o operativnih in finančnih zmogljivostih. Sedaj pa tega več ne bo, če ni preverjanje, naprimer pri naravnih osebah, ki prejemajo neposredno podporo. Naj vam podam eh, konkreten primer glede izbrisa eh, teh prispevkov v naravi. O tem bom govoril kasneje, ko bom govoril o prostovoljnem delu. Če pa nadaljujem za poenostavitvami pri prijavah, To ne poteka v nekakšnem vakumu, ampak je umeščeno v splošni kontekst komisije. Namreč preiti želimo k e-upravi, e-upravljanju in zato želimo uvesti e-prijave na podlagi primera eh, 2020. Poleg tega želimo harmonizirati postopek za naslednjo programsko obdobje. Torej, gre za postopek, ki ga moramo razumeti v širšem kontekstu harmonizacije in e-prijav. Po prijavi, če se osredotočimo na postopek izplačil, oglejmo si, kaj smo tukaj poenostavili. Predvsem smo poenostavili poenostavljene eh, možnosti obračunanja stroškov, gre za pavšale, stroške na enoto in pavšalne stopnje. Zakaj mislimo, da je zelo pomembno, da se uporabi več poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov? Zato, ker se lahko tako sredotočimo na rezultate, znižamo upravno breme in povečamo fleksibilnost. To je pomembna sprememba v komisiji, gre za spremembo eh, kulture v bistvu. Vsak odredbodajalec bo se tukaj moral odločiti, da se bo ali osredotočal na rezultate in uh, uporabljal poenostavljeno možnost obračunavanja stroškov, ali pa bo moral pojasniti, zakaj tega ne počne. Če si ogledamo torej, podrobno te poenostavitve, danes imamo pristop vložka rezult in rezultata. Torej, vidimo, kakšne so stroški, eh, ki se tukaj obračunavajo naprimer, kakšni so stroški eh, zaposlenih, ki pripravljajo neko usposabljanje. Sedaj pa bomo tukaj uporabili pavšal, ki bo povezan z celotnim stroškom usposabljanja, glede na to, koliko je bilo ljudi usposabljenih in tako naprej. Osredotočali se bomo torej na rezultat in skozi celoten ukrep bomo govorili o pavšalih. Danes mora celoten kolegi komisarjev potrditi poenostavljeno možnost obračunavanja stroškov, kar traja približno dva meseca. Od zdaj naprej pa bo to odobril odredbo dajalec, kar bo trajalo približno dva tedna. Naprej imeli smo težave pri poenostavljeni možnosti obračunavanja stroškov, ko je šlo za novo področje, kjer ni bilo statističnih in zgodovinskih podatkov. Prav zaradi tega ta ponastavitev ni bila možna. V prihodnosti, če ne bo takšnih podatkov, bomo uporabili strokovno mnenje. Na tak način bomo lahko uporabili poenostavljeno možnost opračunavanja stroškov tudi v teh primerih. Če nadaljujem, to je zelo pomemben element, gre za obseg poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov. Danes to velja samo za nek določen program. V prihodnosti pa bi radi to uporabili pri določenem tipu ukrepa za celoten program in to je velika prednost za prejemnike. Danes, naprimer, nek stroški na enoto za potne stroške veljajo samo za nek določen program, v prihodnosti pa bi ti stroški na enoto veljali za vse EU programe. To je poenostavitev, ki bo gotovo koristila. Pa si oglejmo še druge oblike prispevkov, naprimer novi poenostavljeni prispevki. To je način, kako lahko eh, dajemo izplačila, ki niso osnovane na stroških, ampak na rezultatih. Torej, izplačilo poteka šele, ko vidimo konkretne rezultate. To ni vedno možno in to nam je jasno. Možno je samo pri določenih ukrepih. Tukaj naj podam dva primera. Prvi primer govori o ukrepu, ki pripravi uspodbudo in ne kompenzacijo za prejemnike. Torej, nepovratna sredstva ne bodo neposredno izplačana nekemu proizvajalcu, naprimer zato, da bi eh, pripravil nek izdelek, ampak bomo uspodbujali eh, to, da ta eh, vinogradnik, naprimer, proizvaja vino na trajnosten način. Torej, na tak način bomo spodbujali politične cilje, da se bodo evropska sredstva uporabljala naprimer za trajnostno energijo in tako naprej. Drugi primer, ki ni povezan z vložkom, je uh, izplačilo za cilj, ki ga je določil zakonodajalec. Tak primer je AMIF, torej sklad za azil, migracije in integracijo, tukaj so izplačila na osebo in eh, ne za projekt. Ko gre za preselitev neke osebe, je tukaj fiksno določen znesek. Naslednji element, ki je tudi zelo pomemben, morda bolj simbolično, ampak eh, vseeno. Bolj želimo vključiti državljane v izvajanje evropskega proračuna in to na vseh um, ravneh, tako pri neposrednem, posrednem in eh, deljenem izvajanju. To pomeni, da želimo mnenje državljanov glede tega, kaj si točno želijo, kako si želijo porabiti evropske stroške, naprimer pri infrastrukturi, ali želijo nov vrtec, obnovo nekega trga. Tukaj lahko neposredno vprašamo državljane, kaj si želijo. Pomembno je tudi, eh, kaj za naše državljane predlagamo na področju neplačenega prostovoljnega dela, namreč eh, to trenutno ne obračunavamo primerno. In prav to želimo upoštevati, ampak o tem bom govoril kasneje. Ne želimo kaznovati nevladne organizacije, ker uporablja prostovoljne eh, sodelavce, ampak tega ne moremo kompenzirati. Naj podam primer, to bo verjetno bolj preprosto. Naprimer, nevladna organizacija, ki je aktivna na področju nediskriminacije, ima stroške ukrepa, ki predstavljajo 100 odstotkov, potem vidimo, da 50 odstotkov tega pokrijejo eh, prostovoljci, 20 zaposleni in za opremo porabijo 20 odstotkov. Danes eh, je tukaj situacija drugačna v prihodnosti pa bi lahko uh, dobili 50 odstotkov, kolikor so pač porabili. Torej, evropska sredstva, ki so dodeljena, so lahko samo v višini stroškov, ki jih je organizacija dejansko imela. Kaj to pomeni, pokrijejo celotne svoje stroške, ne moremo pa jim plačati za brezplačno delo. Na tak način ne bomo diskriminirali zopr. Uh, eh, nevladne organizacije, ki eh, uporabljajo prostovoljno delo. Civilna družba to pozdravlja. Tako potem pa odstranitev eh, načela nedobičkonosnosti. Tukaj smo imeli veliko, veliko vprašanj. Seveda obstajajo omejitve glede tega eh, načela. Omejitev je to, da ne bomo nikoli izplačali več kot upravičene stroške. To je jasno. Tudi uh, kumulacije ne bomo dovolili, torej pravilo nekumulativnosti evropskih sredstev še vedno velja. Razlog, zakaj se nam zdi, da to ni velik problem, je naslednji. Dobičkonosne naložbe niso financirane iz nepovratnih sredstev, ampak se sedaj financirajo preko finančnih inštrumentov. Nepovratna sredstva torej omejujemo na področja, kjer ni dobička kjer je edini način, da podpremo neko, eh, nek ukrep, to, da damo nepovratna sredstva. Pri dobičkonosnih projektih pa imamo druga, druge poti eh, finančne inštrumente, ki jih je potrebno uporabiti. Oglejmo si eh, konkreten vpliv tega pravila, saj je bilo tukaj kar nekaj vprašanj. Danes moramo tukaj preveriti veliko različnih korakov, če želimo dodaliti nepovratna sredstva. Ugotoviti moramo, kaj so stroški, potem moramo omejiti največje število nepovratnih stroškov, preveriti prejem eh, teh stroškov in izvedenost eh, ukrepa, ugotoviti, ali je bil presežek in potem šele lahko po dolgem postopku eh, to preračunamo. Gre za dolg in naporen postopek in v prihodnosti želimo izbrisati vse korake za četrtim. Torej, pri tretjem koraku se bomo ustavili. Naj podam konkreten primer. Na zaslonu tega morda ne boste videli, tako da si to ogledajte v vaših dokumentih, ki so bili natisnjeni. Tukaj vidite primer. Kot vidite, gre za malce višji znesek, ampak to je eh, zelo majhno zvišanje. Po drugi strani pa bomo res koristili prejemnikom za zmanjšanjem upravnega bremena. Torej, glede na to, da vpliv na proračun eh, je tako rekoč zanamedljiv, potem eh, se nam to ne zdi problematično, sploh ker so dobičkonosni projekti sedaj v okviru finančnih inštrumentov. Še ena prednost je enot, načelo enotne revizije. Kaj to pomeni? To pomeni, eh, da se bomo zanašali na oceno drugih eh, inštitucij in to je zelo pomembno za evropske inštitucije. Gotovo ste obiskali tretje države, kjer so se nevladne organizacije pritožile glede. Um, veliko birokracije in tukaj imamo konkreten primer glede tega, kako želimo harmonizirati revizijo in se želimo zanašati na enotno revizijo. Tukaj se bomo zanašali na finančni okvir partnerskih sporozumov, kar pomeni, da se bomo zanašali na eh, postopke, ki že obstajajo. Naj podam konkreten primer. Naprimer, da se evropska sredstva dodelijo nevladni organizaciji. Mednarodna organizacija potem dodeli sredstva nevladni organizaciji in izvede se projekt, ukrep. In potem imamo sedaj veliko različnih eh, revizij te organizacije, strani Evropske unije, strani mednarodne organizacije, strani eh, Evropskega računskega sodišča zunanja revizija in tako naprej. Pet revizij enega projekta, to je nesmiselno. V prihodnosti se želimo zanašati na revizijo, ki jo izvede mednarodna organizacija. To je namreč ponavadi v skladu z mednarodnimi standardi in bo upoštevalo uporabo evropskih sredstev. Na tak način bomo zagotovili dobro uporabo sredstev. Če pa bo prišlo do kakršnega koli znaka, da je prišlo do zlorabe, da se sredstva niso pravilno porabila, bomo opravili dodatno revizijo. Torej, ne bomo opustili svoje pravice do revizije, ne, samo v določenih primerjih se bomo zanašali na uh, revizijo naših partnerjev, če je ta seveda opravljena v skladu z primernimi standardi. Mislim, da se bom tukaj ustavil, to je prvi del moje predstavitve, potem kasneje pa bom govoril še o finančnih inštrumentih. Hvala. Hvala lepa za to jasno predstavitev. Torej, če bomo spremenili uredbo, mislim, da bomo predvsem ublažili upravno breme, oziroma zmanjšali birokracijo. Najprej poročevalka, gospa Gresler, prosim, vi ste prvi. Hvala lepa. Hvala kolegu iz komisije. Vidim, da ste opravili veliko, veliko delo. Gre za najbolj zapletene spremembe eh, pravil proračuna, ki sem jih videla kadarkoli, od eh, kar tukaj delam, odkar sem stalna poročevalka za proračun od leta 2005. Torej ampak smo pod eh, velikim časovnim pritiskom. Gre torej za največje spremembe, kadarkoli sprejeti, pa jih moramo v ekstremno kratkem času. To se mi ne zdi prav. Prav zato si privzemam pravico, da pritisnem na zavoro. Namreč eh, tukaj je veliko problemov. Govorimo o predlogu, ki ima 780 strani. Sama sem si sicer preko božiča in novega leta pregledala ta velik in obsežen predlog in jezila sem se. Zakaj? V predlogu naj bi eh, združili pravila uporabe in pravila eh, proračuna. Zakaj ti tako imenovani rules of application so navodila za zaposlene, ki, obravnav, ki obdelujejo proračun. In v bistvu gre za nekakšno interpretacijo, ki gre korak naprej od samih pravil. sedaj smo ta pravila sprejeli, da bi zapolnili vrzel, ki je prej obstajala, ampak v bistvu smo besedilo zelo prestavili, znova sestavili, eno stvar vrinili v drug odstavek in tako naprej. In prav zaradi tega se določbe glede proračuna eh, sedaj berejo popolnoma drugače. Torej, sedaj smo dva stara besedila združili, po drugi strani pa imamo tudi nov, nova besedila, naprimer eh, generalne določbe o sponzoriranju. Vprašanje je, ali to sploh želimo. Torej, deloma je težko najti dele starih besedil v tem, potem imamo nova, nove besedilne predloge v tem velikem dokumentu. Ne vem, Pod črto povedano se mi zdi, da je to ogromna sestavljanka, ki sem jo sama resnično poskušala spraviti na delčke in potem ponovno sestaviti, ampak eh, nisem prepričana, da je uspelo. Sama sem se vedno zauzemala za to, da bi imeli enotna pravila. En dokument, v katerem bi bila zbrala vsa pravila, single rule book. Sedaj smo dobili ta dokument. Ampak eh, tukaj se mi zdi, da boste te, ta določena pravila iz eh, single rulebooka dali v neke smernice, ki naj bi prišle kasneje, ampak ne vemo, kdaj bo to, zato se s tem ne strinjam. Smernice niso pravno obvezujoče in eh, jih morajo sprejeti inštitucije posamično. Eh, Vse agencije Evropske unije morajo prav tako uporabljati ta proračunska pravila in prav zato ponuja, potrebujemo jasnost v besedilu. Ne more biti tako, da si bodo potem vsi drugače interpretirali besedilo in prirejali pravila. Ne, potrebujemo pravila, ki bodo jasno povedala, kako uporabljati finančna sredstva. Ta single rule book je pomemben dokument, ki. Uh, zame predstavlja ključno točko in tukaj sem precej kritična. Tukaj imamo tudi eh, sektorsko uredbo in mislim, da nam ni uspelo tega besedila dobro integrirati v pravila za proračun. Določene določbe ste res integrirali v to besedilo, ampak vseeno mislim, da nam bo to povzročalo veliko skrbi in eh, veliko dela. Opozorila bi vas torej na to, da želim nadaljevati eh, na pregledu tega dokumenta ampak eh, tukaj potrebujemo več časa. Že vsaj pet let eh, se pogovarjamo o teh zadevah, razumem, kakšne so vaše eh, omejitve komisija, ampak mislim, da smo prišli zaenkrat samo do pol poti. Tukaj uh, se ta dokument nanaša na neke stvari, po drugi strani si nasprotuje sam sebi, nasprotuje drugim dokumentom komisije, govorite o, o določenih stvarih, ki manjkajo, naprimer manjkajo definicije za učinek eh, vzvoda, za multiplikatorje in tako naprej. Ne vem. Želeli smo si uh, usmeritev v rezultate, ampak ta je dosežena samo v nekih malenkostih. Niste ustrajni pri tem principu usmerjenosti v rezultate. To ponekod sicer omenjate, pri ključnih točkah pa žal ne. Torej, želim si več ambicioznosti, to usmerjenost v rezultate moramo bolj izpostaviti. Napisati morate definicijo tega, kaj točno to je, kako uh, merimo rezultate in tako naprej. Torej, dobro bi bilo uh, to izboljšati, sama bom gotovo pripravila nekaj predlogov tukaj. Vedno je to vprašanje prenosov, seveda pomembno. Uh, za parlament, komisija si je tukaj privzela dodatne pravice in želi parlament nekako izriniti iz tega postopka. Sama ne nasprotujem temu, samo omeniti želim. Ta del se mi zdi celo relativno pravičen. Bi pa opozorila, da ko gre za politiko eh, nepremičnin, obstaja možnost, da se različna sredstva za projekte nepremičnin lahko prenesejo. To še bolj eh, razteguje to načelo sredstev v tem primeru. Torej, eh, v proračunu bo še več izdatkov za to področje. Potem imamo tukaj tudi pooblastitev za skrbniške sklade znotraj Evropske unije. Mislim, da bi morali o tem razpravljati. Ali si tega sploh želimo? To namreč pomeni, da mi ne bomo sledili ne bomo imeli možnosti slediti sredstvom, če bodo tako stekala se v bliške sklade. Rada bi upozorila, da želimo povratne informacije z vaše strani, eh, kak, kako ne to obravnavamo. Tukaj seveda je to podvrženo vprašanju in načelu enotnosti proračuna. Kar se tiče enotnih revizij, to se mi sicer zdi smiselno, ampak tam ko je Evropska unija glavni eh, donator, ko je glavni eh, izdajatelj sredstev, tukaj bi morali mi imeti dodatna pooblastila glede poročanja. Pri poročanju naprimer piše, da so zahteve za poročanje usklajene z zahtevami poslučanja poročanja mednarodnih organizacij. Ampak tu bomo mačka v žaklju. Prilagoditi se moramo standardom poročanja drugih organizacij, pa ne vemo, kakšni so. To se mi ne zdi smiselno. No, pa še nekaj, na kar bi rada opozorila. Tukaj je veliko posrednega upravljanja, veliko eh, sporazumov za. Eh, uh, storitve, torej veliko eksternalizacije. S tem sporazumom bomo uveljavili dodatno stopno eksternalizacije, ne da bi to nekako opazili. Komisija bo na ta način prevzela nekakšno vlogo nadzornega sveta, ali si to želimo. Kar se tiče posrednega upravljanja in teh service level agreements, tukaj imam kar nekaj vprašanj in pomislekov. Celo generalni direktorati komisije naj bi podpisali eh, takšne sporazume o eh, storitvah in eh, ne vem, ali je to smiselno. Tukaj potrebujemo vprašanje, potrdilo kolegija komisarjev in ne potrdilo neke agencije, da si to res želimo. Torej, jaz tukaj vidim veliko različnih možnosti, ki bi se lahko zgodile in ne vem, ali lahko v pravi EU res damo tako proste roke, ker kasneje morda sploh ne bomo več vedeli, kaj se dogaja pri javnem naročanju. Poskušala sem vprašati eh, odbor za notranji trg. Zanimalo me je, kakšno je njihovo mnenje, ampak ne želijo pripraviti mnenja. Namreč eh, lahko bi res dobili njihovo strokovno mnenje in tega, to bi nam lahko koristilo. Žal. Veliko določb je prenesenih v prilogo in eh, rada bi dobila pravno mnenje glede tega, koliko je to upravičeno. Podpiram pa eh, možnost obračunavanja stroškov, ki je tukaj v predlogu eh, obravnavana na dober način. Torej, veliko bolje je, da tukaj govorimo o realnih stroških, ki so potrejeni. Obstaja pa vseeno nekaj nasprotovanj v besedilu. Namreč eh, odredbodajalec, ki dejansko na koncu podpiše to, prevzema celotno odgovornost za to. Torej, po drugi strani pa rečemo, da ima vso svobodo za to, da pripravi poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov za prejemnike, ampak to ne bo dolgo funkcioniralo. Glede na to, da se odgovornost vedno vrača nazaj na odredbo dajalca. Ta se bo gotovo poskušal zavarovati na vse načine in eh, zato mislim, da to ne bo dobro delovalo ta poenostavitev je torej tukaj sicer predvidena, ampak eh, dvomim, da bo v praksi zaživela. No, v bistvu nisem nameravala pripraviti toliko predlogov sprememb, mislila, mislila sem, da si bom to samo označila, pa bom potem videla, ampak sedaj vidim, da to ne gre tako, da moramo vse to obravnavati. Torej, ne povzamem, podpiram poenostavitev ampak eh, veliko stvari ste kar tako izbrisali, kar tako odpravili, kljub temu, da obstaja dolga zgodba, veliko razlogov, zakaj je bilo to vključeno v besedilo. Ne vem, če je to smiselno ali lahko to kar tako lahkotno poenostavimo. Zadnjič sva za kolegom iz komisije razpravljala o enem členu, pa je to trajalo dve uri in pol. Torej, gotovo ne moremo predebatirati vseh 255 členov, od katerih jih je bilo večino spremenjenih. Ne vem. Zanima me, kako bo potekala razprava v svetu. Trenutno se mi zdi predvsem, da moramo zelo pozorno razpravljati o teh zadevah, predvsem tudi z odborom za proračun, ker gre za njihove pristojnosti. Torej, moje prvo stališče je, da je moj odziv mešan. Kar se tiče poenostavitve, tukaj eh, lahko naredimo še korak naprej, ampak eh, vse, kar se tukaj navaja kot poenostavitev, se za nas morda ne splača. Toliko z moje strani. Merci, Hvala lepa, gospa Gresle. Vidim, da ste eh, lepo preživeli božične in novoletne praznike. Hvala lepa za to pojasnilo, ki nam daje zelo jasen pregled nad konkretno stvar stvarnosti. Gospod Šverc. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pokomentiral bi nekaj komentarjev, ki so bili omenjeni v tem prvem delu poročila. Tri komentarje imam. Prvič, kar se tiče vprašanja poenostavitve. To vsekakor pozdravljam in se strinjam z komentarji, ki jih je pravkar podala gospa Gresle. Sam sem bil poročevalec eh, v prejšnjem mandatu, kar se tiče poenostavitve, predvsem v skupni kmetijski politiki. Poenostavitev je zelo pomembna za prejemnike, namreč na ta način se izboljša in poenostavi dostop do finančnih sredstev. Dobro je tudi za boljše delovanje pristojnih oblasti in zmanjša količino nepravilnosti, kar je tudi pomembno. Podpiram torej te komentarje, ki zadevajo spremembo kulture, namreč to je povezano z poenostavitvami. Drug komentar, ki bi ga rad podal, se nanaša na politiko prejšnjih let, tako imenovan space budgeting. se pravi, čujem, torej je proračun, ki je usmerjen v rezultate. Torej, eh, vprašanje je, kaj torej so indikatorji eh, uspešnosti, ampak eh, drug problem tukaj je tudi to, da obstaja konflikt med poenostavitvami na eni strani in upravljanjem proračuna, ki temelji na rezultatih na drugi strani. Potrebujemo obširnejšo raz razpravo, tako da lahko bolj jasno ugotovimo, kaj želimo doseči in eh, kako je to povezano z poenostavitvijo. Ne pravim, da ne podpiram obeh stvari naenkrat, torej poenostavitve in proračuna, ki temelji na uspešnosti, ampak mislim, da podcenjujemo težavnosti, ki se lahko pojavijo. Pa še uh, en komentar glede tega, kako zapleteno je to. Naj priznam, da čez Božič nisem bral tega poročila, ampak eh, seveda je to zelo kompleksno vprašanje, ki želi združiti veliko različnih pristojnosti odborov. Torej imamo veliko, veliko dela pred sabo, če želimo to pravočasno zaključiti. Tako, kar se tiče te predstavitve, najprej najlepša hvala Oliverju in eh, njegovim kolegom za dobro sodelovanje in podporo z njihove strani. Pa še komentar glede tega prvega dela. Rad bi pokomentiral eh, to načelo nedobičkonosnosti. Naj pojasnim eh, argumente tukaj. Namreč nekaj kolegov bo morda imelo tukaj dvome. Oziroma prosim za argumentacijo tukaj, tako da bomo razumeli bolje. Potem eh, me zanima tudi, ali eh, kako je s tem enotno revizijo. Zanima me, kako bomo preverjali, kakšni so standardi poročanja drugih organizacij. Seveda obstaja tudi pomankljivosti tega pristopa, to je potrebno razumeti. Omenil pa bi rad tudi še znižano, eh, znižen, zmanjšan čas za preverjanje pri poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov Govorili ste o tem, da bi tukaj pridobili eh, strokovno mnenje. Kdo so ti eh, strokovnjaki, kako bomo pridobili njihovo mnenje, kako ga bomo upoštevali. Pa še nekaj na drugem, eh, na drugem zaslonu, na drugi prosovnici, ste govorili o naravnih osebah. Zanima me, kdo so nenaravne osebe. Merci, Gospa Šolin. Hvala za besedo, predsedujoči. Eh, toplo pozdravljam ta predlog, s katerim med drugim načrtujemo prožnejše upravljanje proračuna in poenostavljen dostop do sredstev za prejemnike evropskih sredstev. Ob sprejemanju sedanjega večletnega finančnega okvira in številnih problemov, s katerim se tudi soočamo, še ni bilo na obzorju, kot so na primer eh, takrat, če ni bilo na obdorju, kot so na primer varnostni in begunski problemi. Eh, torej štiri leta nazaj, 2012, so migracije skrbele 8% ljudi, terorizem 4% evropejcev. Na prvih dveh mestih sta bila skrb nad ekonomskim stanjem in tudi brezposelnostjo. Po podatkih zadnjega eurobarometra je za 45% evropejcev najbolj pomemben eh, problem, s katerim se sooča Evropska unija. V tem trenutku prav imigracija, na drugem mestu pa terorizem, kar skrbi 32% evropejcev. O problemih je sicer potrebno reagirati hitro, da se ti ne razširijo in da so posledice minimalne. Eh, hitro ukrepanje pa pomembno tudi za krepitev zaupanja državljanov v Evropsko unijo, ki je zadnje čase zelo načeto in to s pridom izkoriščajo populisti. Pri nas pravimo, da kdor hitro da, dvakrat da, tako pravi pregovor. Ta je mogoče le, če obstaja prožnost v upravljanju proračuna. Zato je naslednja dobra stvar poenostavitev postopkov za pridobivanje evropskih sredstev, kar eh, tudi toplo pozdravljam. Eno od standardnih vprašanj, ko se srečujem z volilci po Sloveniji, je namreč, zakaj so postopki pridobivanja evropskih sredstev tako zapleteni. Nekateri so eh, celo razvili teorijo zarote, da je to eh, celo zato, da denar sploh ne bi porabili. Vendar je tudi pri poenostavitvi potrebno izpeljati, eh, poenostavitve potrebno izpeljati premišljeno da ne bi prihajali do nepreglednosti in tudi nepravilnosti, kar sta opozorila, na kar sta opozorila tudi oba poročevalca. Eh, lani smo sprejeli medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo o boljši pripravi zakonodaje. O njem smo se med drugim zavezali, da bi se morala zakonodaja Unije izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju tudi novih bremen, eh, ter da bi morala biti praktična tudi z vidika izvajanja. Menim sicer, da je osnutek korak v pravi smeri, saj gre za poenostavitve in harmonizacije. Čaka pa nas še veliko dela, če želimo biti usmerjeni na rezultate. Pokomentirala bi še načelo enotne revizije in zanašanje na revizije drugih institucij in komisijo sprašujem, ali so te revizije dovolj uh, kvalitetne in um, ali uh, bodo služile uh, namenu, uh, za katerim uh, stremimo. Hvala. Merci. Hvala, gospod Sarovan. Hvala, predsednik. Najprej bi se zahvalil komisiji za zelo ambiciozen predlog. Z gospe Gresle, pročevalko se strinjam, namreč, karkoli bomo že storili, glede, torej, Eh, rezultatov, moramo se lotiti samih korenin vsega tega bistva, če ne ima smisla, da karkoli sploh počnemo. To je res ogromen projekt. Um, in mislim, če bomo preveč zapletali stvari, potem bo na koncu vse zelo, zelo komplicirano, težko bo to razumeli. Ne želimo kar tako površinsko sejati nekih ambicioznih idej torej eh, to, da bo vse odvisno od učinkovitosti oziroma rezultatov. To kot prvo. Potem kot drugo, na kar bi vas rad spomnil, komisija, parlament je leta 2015 z veliko, ogromno večino na plenarnem zasedanju dal blagoslov za to, da se podaljša torej ta sistem um, da je vse odvisno od učinkovitosti, tudi pri nadzoru. Torej, da bi šli v bistvu do konca, da bi to dali tudi v nadzor kontrole. Sedaj vem, da je to kočljivo, sploh pri kmetijstvu, naprimer. Tukaj ne morem pričakovati, da bo kdo kvantitativno ocenjeval rezultate, ki jih dosegajo kmetje in kaj oni dajo na trg. No pa kaj pa pričakujem vendarle? imeli smo veliko večino za ta predlog v parlamentu. Torej, v nekaterih državah imamo jasno sisteme, ki dobro delujejo in prav, da se to tudi upošteva pri tem, kako se kontrole dejansko izvedejo. To je po mojem mnenju zelo pomembno. Sicer pa imam samo še eno pripombo za poročevalca. Torej, may the force be with you najbolj um, sila z vami, kot so rekli jedi v vojni svest. V redu smo razumeli. Gospod Perinski, prosim. Hvala. Bom poskušal biti kar sta kratek. Torej, nekaj vprašanj, ki se mi zdi zelo pomembna kot prioritete. Najprej, to, kar je že omenila gospa Gresla, to že prihaja iz obrazložitvenega memoranduma. Namreč, ključne določbe pravil za izvajanje se prenesejo v finančno uredbo, manj pomembni, manj bistveni elementi pa se bodo vključili, če bo to potrebno, oziroma ad hoc, v notranja pravila komisije ali pa v pravila, ki jih bo objavila komisija. Torej, to je res skrivnostno. Kdo bo potem odločil, kaj je ključno, bistveno in kaj ne? Kdo bo odločil, kaj bomo dali v smernice, notranja pravila, zakaj notranja pravila in tako dalje? To, um, ne vem, mislim, da ne bo ravno no, dober začetek potem naprej, uh, torej da se črta to načelo neprofitnosti, dobičkonosnosti. Drugi so že imeli določene dvome tukaj, ampak gledajte, torej to, da bi črtali to načelo, v prestolnici ste dali ven četrti in peti korak. Torej, da se uh, določi, da so samo nekateri računi potrdila pomembni in potem, da se preveri, ali imamo pres, presežek, torej dobiček. Kako lahko potem črtaš načelo neprofitnosti, če sploh ne veš, ali imaš dobiček ali ne. To je v bistvu smešno. Potem tri. To enotno pravilo, da bi torej, ponestavljali to kombinacijo med nepovratnimi sredstvi in finančnimi instrumenti. Torej, pri nepovratnih sredstvih najprej, to naj bi dopolnevalo finančne instrumente, če bo to skombinirano v istem ukrepu. To je morda lahko smiselno, kajti pravila za finančne instrumente so bolj racionalizirane in poenotene kot nepovratna sredstva. Ampak potem pa se lahko vprašamo, v katero smer bomo šli. Vedno več finančnih instrumentov in manj nepovratnih sredstev to ne bi bila splošna smer, ampak to v bistvu še ni samo umevno, ni nujno, da se to stori. Vsaj ne tako, kot to komisija želi storiti. Potem še vprašanje teh skrbniških skladov, trust funds. To odpira čisto novo polje delovanja torej tega, kako se bodo viri usmerjali v Evropski uniji. In tudi to odpira številna vprašanja. Prej ste dejali, eh, zunanjo in eh, notranje delovanje je nekako pomešano, potem pravite, da so ti skladi lahko vzpostavljeni tudi za interno delovanje. In v en izmed prilog za interno delovanje ste dejali, da bo to lahko tudi za namene energije. To je ena izmed ključnih politik in tega gotovo ne moremo dati v skrbniški sklad s svojimi pravili, z bančnim računom, ki je v bistvu brez nadzora. Vsaj tako, kot je to sedaj. Parlament nima tega nadzora, eh, oziroma odbor za proračunski nadzor nima nadzora. Pa še nekaj, kar se mi tudi zdi precej skrivnostno. O čem tukaj komisija sploh govori? Namreč o izvajanju ali upravljanju v predstavitvi ste omenili besedo management, upravljanje, ampak v novem besedilu pa te besede v bistvu skoraj da ni. Pri tej izvedbeni uredbi ste govorili o večjih tipih implementacije, torej posredno, neposredno in deljeno, ampak je pa to torej konkretno zapisano um, posredno, neposredno in deljeno upravljanje, management, potem v novem besedilu pa govorite o neposredni implementaciji. Torej, to je težko razumeti. V bistvu komisija dela korake nazaj, glede na svoje odgovornosti za izvajanje proračuna. Neutralno, glede na to pomeni naslednje, torej osebe, ki izvajajo eh, ta proračun in tako dalje. In tukaj se potem ustvari vtis, da je se komisija umika nazaj od jasne odgovornosti. Torej, da bi bili oni dejansko vključeni v upravljanje sredstev. Da zaključim, to je zelo ambiciozen projekt in mislim, da to potem odpira zelo veliko vprašanja, veliko nejasnosti se pojavlja. Kot je gospa Gresla že povedala, časovnica za vse to je nerealistična. Torej, se strinjam s tem, kar pravi gospod Salavac, torej, ko se boji, da bomo morda ustvarili pravo pošast, eh, ne pa nekoga, ki bo stvari ponastavljal. Hvala. Gospod Albrecht, še zadnji govorc. Euh, euh, Hvala, predsednik. Par pripomp. Najprej. No, zdelo se nam je, da parlament čaka na brexit in na pogajanja in da se ne bo nič zgodilo. No, sedaj pa se zdi, kot da moramo vse kar naenkrat narediti, zelo hitro, ne glede na pogajanja o brexitu. In to mislim, da ni pravi pristop, kajti pogajanja lahko vplivajo na relevantnost eh, tega. To kot prvo. Potem eh, res nas čaka veliko dela to moramo storiti pred novim MFF-jem, kajti potem v novem MFF-ju moramo nekaj stabilnega imeti za investiranje. Potem kot drugo, če bo to za gospod Gresle težko, kaj pa potem mi, kako težko bo šele za nas? Ne vem, če bo ta sila od jedja zadosti, da bi rešili probleme. No, moja angliščina ni najboljša, kaj ti tistih, ki jim je angliščina materni jezik, eh, njih nisem razumel. Zato, um, ne vem, je to morda bruselska angliščina. Um, ehm, morda sem kaj napačno razumel. Eh, ampak kakorkoli že tukaj smo imeli kombinacijo različnih elementov, nekateri so zelo tehnični. Uh, ampak kaj lahko dejansko naredimo, je vprašanje. Uh, Eh, potem pa so tukaj ne tehnična, ampak politična vprašanja. To je bilo jasno v predstavitvi. Naprimer, skupno upravljanje in pa posredno in pa neposredno upravljanje, to so politična vprašanja. Kam gremo torej? Potem naprej, ti skrbniški skladi. Sedaj govorimo o satelitih in potem bomo imeli torej ta mozaik in galaksijo, poznaj popovdne. Uh, Torej, to je nekaj podobnega, to ni ločeno. Potem še en element, ki je zelo zanimiv, kako torej, lahko razumemo ta proračun na podlagi učinkovitosti. Po vseh teh razpravah uh, vidimo, da tukaj gre v bistvu bolj za kazalnike, ampak obenem pa vidimo problem evropske dodane vrednosti. Ponovno se lahko vprašamo, ali lahko imamo kazalnike za evropsko dodano vrednost. To je vprašanje za ekonomiste, to je zanimivo vprašanje. Ali je to političen koncept? Uh, ali je torej res vse odvisno od kazalnikov ali ne. Potem še en element, EFSI in pa ESIF, torej strukturni skladi in pa ESIF. Tukaj v bistvu slišimo komisijo, ki predstavlja različna stališča. En predstavnik komisije pravi eno, drug pa drugo. En, prav, en pravi, ja, to je politika, ki to dopolnjuje, drugi pa pravi, ja, to je čisto nekaj drugega, čisto nekaj ločenega. Torej, ali je to ločeno ali pa je dopolnevalno. Torej, ali gre za sodelovanje med um, ESIF-om pa EPSI-om ali ne, kakšen je koncept, kam sploh gremo, kaj bi radi sploh napravili. Ne bi citiral predstavnikov komisije, ampak včeraj so na odboru regi dejali, da kohezijska politika ni povezana s EFSI-jem, ampak v bistvu je dopolnevalna, pravijo. Torej, ali lahko damo sredstva iz strukturnih skladov EFSI? Ja, če nekdo želi, to lahko stori. In kaj v bistvu to politično pomeni, če nekdo želi upraviti ta prenos, ali je to nekaj tehničnega ali političnega? Mislim, da je to zanimivo. In se strinjam s kolegico Gresler, mislim, da imamo tokrat eh, prvič zelo pomembno spremembo. To je dejansko neka sprememba, nekaj optimističnega. To ne bo samo neka umetna sprememba, torej da je bilo v bistvu ponostavljeno, tako da bo pravzaprav bolj kompleksno. To se je prej dogajalo, torej kako bolj komplicirati stvari. Ampak tokrat je stvar bolj pozitivna. Ampak mislim, da res potrebujemo poglobljeno analizo in torej, politično odločitev parlamenta. Kaj mi sploh želimo kot parlament in potem kako če bomo mešali tehnično in politično, bo to cel kaos in nikoli ne bomo prišli do konca. Hvala. Alors, dernier intervenant, monsieur Taron. Gospod Taron, še zadnji, prosim. Hvala. Gospod Obrecht, imam odgovor za vaše vprašanje. Kam pa gremo s tem, pravite? In tukaj mislim, da gremo v smer, da komisija želi zmanjšati nadzor nad komisijo in pa zmanjšati zakonodajno oblast parlamenta in sveta. Iz vidika DNK-ja vsaki birokracije je to dober pristop, ampak z vidika DNK-ja poslance pa to čisto napačen pristop. Res mislim, da moramo govarjati takšnim trendom v teh predlogih. Gospod Ali, bomo imeli fenomen. Kolegice in kolegi, mislim, da imamo tukaj celo more dokumentov. Mislim, da imamo srečo, da je gospa Gresle poročevalka. Ona v bistvu se spoznala te zadeve. Včeraj smo dobili 250 strani. In eh, ne moramo čez noč prebrati vsega tega, v enem večeru torej, ali noči. Mislim, da se vsi strijamo z načelom ponastavitve pravil, ampak je pa to politično vprašanje. Torej, eno je politika, potem pa praktični koraki. In manj pravil pomeni manj napak, ampak obenem ne, obenem ne moramo sprejeti tega, da bomo vsi drugače tolmačili pravila, vsakdo v svojo korist. V predstavitvi, ki smo jo slišali, se je zdelo, da komisija želi prenesti odgovornost na države članice. V bistvu, kaj potem pomeni skupno upravljanje. Naprimer, na četrti poslovnici, ki smo jo dobili, je bilo govora o pregledu, ki ga treba praviti, torej da mora to praviti države članice. Ja, ampak kaj pa, če je zakonodaja preveč omejujoča? Prejemniki sredstev so države članice. In države članice potrebujejo jasno sporočilo torej, da bodo spremembe dejansko potekale, ne pa, da imamo samo prenos odgovornosti. Torej, komisija prenaša to odgovornost na države članice, vse tako se zdi, ko berem to besedilo. In ne vem, kako praktično bo vse skupaj. Na deseti prostorni. Ne čisto razumem. Tu še predcene, a dobre. Torej, vprašanje je, ali so strokovnjaki zanesljivi, torej tisti, ki bodo odločali o tej zmožnosti eh, prejemanja. Pa še nekaj vprašanje, na katere nimamo odgovora. V predlogu je veliko pozitivnih aspektov, ampak sedaj teh ne bomo omenjali, glede na to, da nimamo veliko časa. Ampak na 13. zaslonici za prosojnici, naprimer, se mi ne zdi jasno, kako boste vključevali državljane. Ali bodo oni soodgovorni? Bomo prenesli del odgovornosti na njih? Kako bo to potekalo? Kakšne, kakšna posvetovanja imate v mislih? Ali bo to nekakšen referendum? Kako bodo odločali državljani? Torej, tukaj je kar nekaj temeljnih vprašanj, na katere potrebujemo odgovore. Pa še 19. prosojnica, tukaj mi je nasplošno všeč pristop. Ampak ponovno je vprašanje, kakšna je zanesljivost postopka v tem primeru. Torej, ko gre za enotne revizije, je vprašanje, ali bomo imeli nekakšen seznam odobrenih mednarodnih organizacij, ali kako? Namreč te organizacije morajo spoštovati enaka pravila, kot veljajo za revizije v Evropski uniji. Tudi drugi kolegi so povedali enako. Vprašanje je, kakšen pristop bomo imeli do upravljanja skladov v državah članicah, na podlagi katerih eh, določb bomo upravljali te sklade. Sandra Pajc, Sackler. V redu, to ne bo ravno enostavno. Kaj ti Evropska unija je institucija, ki razporaja denar in želimo torej razporediti sredstva z neko vednostjo, da bodo poštovana temeljna načela z vsemi kontrolami, tako da bo naša vest čista torej publikum neka pravila, pravila, pravila in na koncu v bistvu smo presenečeni, da toliko časa treba, da se spremljamo odločitev. Torej, nekateri želijo evropska sredstva in so potem obupani zaradi te ogromne, nemogoče zakonodaje. No, ampak tukaj v bistvu imamo plast za plastjo in mislim torej, da mora to upoštevati tudi komisija, mislim, da bo težko priti do točke, ko bomo popolnoma neomadežvani. Pogosto se sami zapletemo v protislovja, se mi zdi. Kar pomeni, da bomo morali gledati v prihodnost, naprej, no ampak na neki točki bo pa treba tudi prevzeti del tveganja in tudi v bistvu zaupati, če ne pač ne bomo nikamor prišli. To je bil, mislim, da res pameten projekt, odlična pustolovščina ki smo skupaj preživeli. Potem fizična oseba. No, kot francoski državljan bi rekel, da imamo na eni strani fizične osebe in pa pravne osebe. Torej, pravna oseba je podjetje, institucija ali pa javna skupnost, združenje in tako dalje. To je to merilo. Potem skrbniški skladi. Popodne imamo delavnico. In Zakaj imamo torej skrbniške sklade? Zato, ker nimamo denarja iz proračuna, ker živimo v storiti več, kot pa imamo v proračunu. Zato mislim, da moramo biti pri skrbniških skladih eh, omejujoči. Ker ti mislim, da težko nadzorujemo, kaj se dogaja zunaj. Komisija želi vedno storiti več, no, ampak na neki točki pa moramo reči, tukaj pa se lahko ustavimo in moramo reči stop. Ker ti če ne, ne bomo prišli nikamor. Torej, ne bi sedaj govoril o delavnici popovdne, bomo videli, kako bo. Ampak, kakorkoli že, mislim, da smo slišali veliko zanimivega za komisijo danes dopoledne, veliko stimulativnega za gospoda Valbroka, sedaj bo on na preizkušnji. Prišel sem s najboljšimi nameni, pravi, tako lahko gremo naprej, ampak kot pravi gospod Gresler, mislim, da ne smemo vzpostaviti novega labirinta, kjer se nihče ne bo znašel. Potem torej, bi lahko odgovorili na ta vprašanja. Potem bomo še drugi krok, eh, imamo še dodatne prostornice. Hvala, predsednik. Ja, veliko zanimivih pripomp smo slišali in mislim, da res potrebujemo razpravo. Torej, na eni strani ponestavitev in kontrole, na drugi strani pa, torej, kje moramo potegniti neke meje. Meja tega predloga, to torej, je vsem jasno, je v tem, da vplivamo ne na mešano, ampak na posredno in pa neposredno upravljanje. Mešano upravljanje to s tem smo ravno kar začeli in nismo želeli ničesar prekinjati. Torej, še res za naslednjo generacijo programov bomo, bomo imeli ta predlog za ponastavitev. Torej, to pomeni, da ne bomo prenašali odgovornosti na države članice. V bistvu bomo črtali eno plast, kot smo že predlagali v preteklosti. V bistvu bomo odpravljali dodatne plasti. Ne želimo sedaj reči, da bodo v bistvu države morale potem posredovati. Potem sektorske spremembe poročeval kaj je rekla, da moramo biti bolj ambiciozni. Glede sektorska zakonodaja, to bomo še enkrat prenovili pri naslednjem splošnem okviru. Sedaj ne moremo spreminjati celotnih temeljnih aktov, te samo prilagajamo novim ponostavitvam finančne uredbe. Sedaj pa še nekatera konkretna področja. Sponzoriranje. Tukaj ne predlagamo nekaj zelo velikega. V bistvu predlagamo to, kar že imamo v državah članicah in pa v mednarodnih praksah. Torej, finančne ribe jasno piše, treba spoštovati nediskriminatornost, transparentnost, enako obravnavo in treba preveriti, da ne bo nikakršnega navskrižen interesov in imamo potem ta register sponzorov. To mislim, da potrebujemo in to je pravica, torej to ne bo sponzorirane v gotovini, ampak uh, v naravi. Torej, vse bo zelo pregledno, zelo jasni bodo ti pogoji in lahko seveda o tem še govorimo. Ampak mislim, da je prav, da je kontekst jasen. Potem nepremičnine pa stavbe, tukaj ne predlagamo večjih sprememb. V bistvu samo zastavljamo jasno vprašanje, ali je normalno, da imaš na primer povestilo za komisijo, eh, ne pa da ponovno uporabiš določen proizvod oziroma stavbo. Torej, če komisija prodaja svojo stavbo, eh, ne more ponovno uporabljati denarja, ampak lahko pa zaprosi za posojilo. To se nam ne zdi smiselno, proračunsko gledano. Torej, zato želimo še enkrat o tem govoriti s parlamentom in tukaj je nadzor zelo strok pri prodaji. No, ampak eh, to je torej tudi prioriteta za vse, ehm, tudi za svetni parlament, torej imate eh, vse možne kontrole. Potem enotna revizija, to ne bo prišlo kar iz nič. Imamo že kontekst, torej ex ante oceno, pregled pravil, ki jih izvajo druge organizacije. Zakaj? Po tem poglobljenem pregledu smo gotovili, da se lahko zanašamo na te organizacije, ki bodo potem izvajale to politiko enotne revizije. Torej, to ne velja poradi dožnosti za nikogar. Potrebujemo najprej pozitivno predoceno mednarodnih partnerjev. Potem zmanjševanje preglednosti. Glejte, bom potem v drugem delu pokazal prosonico. Ni manjšega um, nadzora, ni izmanjševanja poročanja, torej lahko se morda to zdi tako, ampak v resnici je čisto drugače. Potem implementacija, izvajanje. To piše v pogodbi, zato uporabljamo ta koncept. V pogodbi piše, da um, komisija izvršuje proračun. Torej, zato ne želimo tukaj zapisati delegated management, torej prenešeno upravljanje, kaj ti partneri to napačno razumejo. Uh, in potem se zdi, kot da nismo v enakih pogojih, ampak kot da je nekdo v podrejenem položaju. Torej, izvajamo in to številni partnerji, oziroma um, torej z različnimi partnerji. Torej, komisija ne bo storila koraka nazaj, ne bomo zmanjšali svojih odgovornosti, tudi ne glede razrešnice. Potem posvetovanje z državljani. To bomo storili z enotami z enostavnim posvetovanjem, torej ne bo referendumov, e, šlo bo samo za posvetovanje z državljane, torej kaj jim je ljubše. In potem bodo pristojni organi države članice ali pa komisija ali pa partnerji pri izvajanju vse to upoštevali pri sprejemanju odločitev, torej kaj so povedali državljani. Potem še skrbniški skladi in pa poročanje, na to bom pa odgovoril poznaj v bistvu v kontekstu svoje predstavitve. Uh, kaj ti to se nanaša na drug del, zato bom kar začel s predstavitvijo. No, pa glede splošnega spročila, če že je temu težko slediti, gledajte, bomo sedaj predstavili podrobne razpredelnice, kjer piše, kaj piše ta rap določba. Torej, te pomembne določbe smo eh, vključili, druge pa smo vključili pustili za smernice, no, ampak te smernice bodo dodane k notranjim pravilom. Torej bo to zavezujoče za komisijo. In to v bistvu potem tudi povrnilo vse operativne stroške. In se bomo potem zanašali na druge institucije, da bodo sprejeli podobne določbe za svoje upravne stroške. Torej, mislim, da imamo srezno teže. Bomo to še proučili bolj podrobno po posamečnih poglavjih kajti to je edini možen način, um, edini možen odgovor za svet in za poročevalca. Hvala. Sedaj pa drugi del. Torej, nekateri kolegi um, poslanci so to že menili, namreč torej to, da imamo boljšo interoperabilnost različnih finančnih orodij. Danes imamo strukturne sklade, finančne instrumente in ESI. In včasih je to težko kombinirati in zato moramo predstaviti to kombinacijo, kajti to pričakuje tudi trg in tako mislim, da lahko najbolje um, izkoristimo omena sredstva. Potem, kako to predlagamo storiti? Želimo čim bolj upravljati enotna pravila ali pa dosledna pravila. Bom odgovoril torej na to, kar je omenil gospod Albrecht. Torej najprej konkretni primeri, tako da boste vedeli, kaj predlagamo. Torej, imamo finančne instrumente in nepovratna sredstva, to je lahko kombinacija. To potem pomeni, da bomo izvajali pravila za finančne instrumente. Zakaj? Pravila za nepovratna sredstva so prikrojena za ljudi, ki ne poznajo tega poglobljeno torej pri takšnem um, upravljanju dobro poznal svojega partnerja, torej v bistvu ne potrebuješ pravil za nepovratna sredstva. Ta so torej v bistvu zelo splošno zastavljena. Pri EFSI-ju in ESIF-u, torej, ko to kombiniramo, mislim, da je to zelo pomembno. Predlagamo, da se spremeni pravila za strukturne sklade, tako da bo to bolj združljivo oziroma da se to mogoče da kombinirati s ESIF-om. Torej, ta pravi še vedno ostaja, ampak so koherentna s EFSE. In ta kombinacija je možna. Torej, lahko imamo dosledna pravila in enotna pravila. Ampak za nas, torej, če govorimo o ESIF-u, ni mogoče reči, da to niso več sredstva držav članic, kajti države bodo še vedno odgovorne za uporabo teh sredstev. Torej, pogledamo se konkretne primere. Sploh, na primer, pri EIB, EIF, in pa ese skladih. To je sicer nujno, ampak je v bistvu zelo težko izvesti, kajti imamo tri različne sklope pravil, torej za APE, EFSI eh, in uh, strukturne sklade. Tri različne sklope. Kaj smo sedaj storili? Spremenili smo ESI sklad, tako da smo odpravili oska grla in pa težave, kjer smo videli ovire za EFSI. to smo tudi združili s pravili za EIB, torej imamo dosledna pravila. To ni enoten sklop pravil, kajti nekatere, torej države bodo še vedno ostale pristojne za izvedbo, še vedno bodo pristojne, ampak imamo pa določene izjeme in v drugem delu predloga se to uskladi z EFSI-jem, tako da bo ta prispevek potem možen. Sedaj pa še fleksibilnost. Eh, to je bil drug eh, problem. Torej, na to smo se zelo sretočili, tudi naši um, eh, akteri zainteresirane strani so to predlagala. Imamo več predlogov, torej uh, to tamponsko cono za fleksibilnost, potem um, sklad za globalizacijo, potem EU skrbniški skladi in podobno. Bom še prešel na to poznaje. In še nekaj. Poznaje bomo govorili še v naslednjem. To, da vse damo pod enotni okvir za odgovornost, da bodo vsa področja iz finančnih instrumentov, proračunske garancije in pa multilateralna finančna pomoč eh, vse združena, torej to je potem sedaj v novem predlogu. Sedaj si poglejmo fleksibilnost. En predlog, na primer, ki smo ga uložili in je naletel na veliko pripomp, je torej, da imajo nekatere države težave pri izvajanju ovojnic, težko prenašajo ta sredstva na komisijo. Torej, to bi bil prenos odgovornosti. Torej, to ne bi bilo več mešano, ampak posredno ali pa neposredno upravljanje. To bi storili samo, če bi se tako odločile države članice. In ker je mogoče, bi to izvedli na takšen način, da bi prišli do konkretnih projektov na ozemlju posameče države članice. Torej, poglejmo si en primer. Torej, <clears throat> program, eh, ki predvideva eh, naložbe za MSP-je v državah članicah in eh, to, ta projekt ne napreduje. Program za MSP-je na ozemljih ne napredujejo in raje, kot da bi izgubili denar, torej ta denar uh, potem prenesijo na uh, komisijo in komisija bi to lahko uporabila v programu Kosme in to potem uporabila na ozemlju dotične države. Na tak način bomo na najboljši način uporabili ta denar in se izognili pač potrati. Potem v zvezi s fleksibilnostjo in uh, hitrejša sproščanje EU-SF-a in EGF-a, tukaj imamo dva. Uh, nek proces v dveh korakih. Imamo tudi možnost uporabe eh, spremembe proračuna, to je zelo zamudno in torej bi to stvar lahko poenostavili. Sicer, ko pride do sprostitve, se eh, sprostijo tudi sredstva komisije v obliki transfera, ker gre enostavno za uh, uresničevanje neke odločitve, ki ste jo že sprijeli pri sprostitvi. Isto velja tudi za uh, sklad uh, za prilagajanje na globalizacijo. V trenutku, ko je prišlo do sprostitve, mi lahko rekli, da je tudi sami prenos uh, že uh, odobren. Tako bodo sredstva prišla hitreje na teren kar je nujno, predvsem ker gre za naravne nesreče oziroma za uh, Eh, naprimer eh, zaprtje velikega industrijskega obrata, potem fleksibilnost eh, skrbniških hladov, da me ne prosim napačno razumeti, razumete, ne gre za to, da bi pač iz skrbniških hladov naredili običajno orodje za izvrševanje notranjih politik, ne. Migracijska kriza je pokazala, da obstajajo določene omejitve tudi pri tem in če ne usmemo dejansko stvari pokriti z skrbniškimi socialni skladi zunanjih posledic, kako naj sploh pokrivamo notranje posledice, katere so to notranje posledice. Lahko zagotovimo pomoč v obliki hrane ob mejah, recimo prečkajo mejo lahko uporabimo ta denar. Tega denarja pa ne moramo uporabiti za, naprimer, zagotavljanje hrane, ko pre, prečkajo mejo. Torej, stanje je dokaj nerodno. Uh, Zato bi morali imeti dovoljenje, da pokrivamo tudi notranje posledice takih eh, kriz eh, pri eh, migracijskih politikah. Tako kot veste, če se sredstva prenesejo iz notranjih področja na skrbniški sklad, potem jim je treba zagotoviti popolno poročanje, kajti komisija, poroč, eh, kajti komisija upravlja skrbniškim skladom in mora o tem torej poročati v eh, sklopu razrešnica. Predlagali smo tudi, da bi povečali pravice parlamenta in sicer pri vzpostavitvi skrbniških skladov. Verjetno o tem boste slišali kaj več danes popovdne. Potem a, eh, poenostavljanje in poročanje. Eh, te informacije smo združili na čim bolj smisel način in to združili pač eh, v eh, dva časovna, časovna pač pasova. Informacije smo združili tako, da bi bile čim bolj smiselne in zato, da vam omogočijo tudi združevanje in križanje informacij iz različnih poročil, ki so tu navedena predlagamo torej finančne instrumente na ravni Evropske unije. Tukaj imamo tri poročila. Potem imamo napovedi od različnih agencij oziroma organov iz člena 208 in sicer, da bi imeli potem poročila, mesečna poročila in tri mesečna poročila. Že smo obrazložili, da kar zadeva uspeš, uspešnost, to poskušamo uh, združiti vse v enem letnem uh, poročilu o delovanju. Torej, naj zaključim in eh, poudarim, da si ne želimo. Uh, pač eh, šibiti eh, trdnega, robustnega, solidnega finančnega upravljanja. Želimo okrepiti boj proti goljofijam in nepravilnostim in sicer z zgodnim ugotavljanjem eh, in izločanjem takih primerov. Potem eh, želimo tudi izboljšati boj proti eh, izogibu eh, davkom in pa želimo tudi se lotiti vprašanja na skrižje interesov v državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev, ki dopolnjuje sliko in predloge, ki jih najdemo v predlogu red. Ali je gospa Gresle že podala uh, po, v celoti svoje pripombe, ki jih je želela izraziti v zvezi s to predstavitvijo, ki, jo, ki smo jo ravno kar um, poslušali, ali želite kaj dodati? Izvolite. Najlepša hvala. Ja, vem, da je to zelo zahtevna naloga. Uh, Kar se tiče določb o skrbniških skladih, mislim, da je tukaj splošna določba. Tudi jaz sem že razmišljala, da bi lahko to omejili na naprimer migracijske zadeve in podobno. No, v tem primeru bi bilo to smiselno. Ne želim pa si, da bi sprejeli določbe, ki bi bile nepregledne. In veliko stvari, ki jih predlagate, ni sprejemljivih, eh, ni preglednih več. Naprimer, eh, združevanje skladov. Tako, ko imamo tukaj finančni inštrument in ta je ta podvržen pravilom za finančne inštrumente, potem to oslabi, um, oslabi določbe, ki zahtevajo um, poročanje pri uh, skladih. Torej, če bodo skladi sedaj oši, ošibljeni, potem to nima smisla. Prej ste rekli, da, je, da se bodo upoštevala pravila sofinanciranja. Ampak zanima me naslednje. Kdo, kdo bo preverjal, ali se ta pravila sofinanciranja upoštevajo pri deljenem upravljanju? Ne bo več nobenega pregleda, ali se sploh upoštevajo kakršnakoli pravila. Pravila smo sicer sprejeli, ampak na terenu jih nihče ne upošteva, ker nihče nima pregleda nad tem, kateri v katera vabila, eh, velja, pravila veljajo in kdo jih nadzoruje. Ko bomo nekaj omogočili, moramo imeti tudi pregled nad tem, kaj se na terenu dogaja. Seveda potrebujemo fleksibilnost, potrebujemo eh, poenostavitev, ampak ne smemo poenostaviti zadev za tiste, ki so že odnegdaj vedeli, kako krasti iz blagajne. V predlogu je kar nekaj zanimivih predlogov, ki jih lahko vsekakor podprem, ampak nujno moramo spregovoriti tudi eh, o drugih zadevah, ki niso dobre. Predvsem z vami se želim pogovoriti. Rada bi vedela, kak bo potek dogodkov pri eh, posrednem upravljanju, neposrednem upravljanju in tako naprej. Torej, pri vseh stopnjah me zanima, kako bo potekalo razdeljevanje sredstev, namreč vedeti moramo, da so ti predlogi takšni, da jih je možno izvajati. Že sedaj imamo težave pri strukturnih sredstvih, da se prenašajo sredstva iz enega projekta na drugega. In prav zato implementacija časa traja predolgo. To smo želeli urediti, želeli smo omejiti te primere, ampak če bomo to sedaj odprli, tako da bomo rekli, vse, vsa sredstva, ki so na voljo, lahko zamešate in potem na koncu s tem upravljate kakorkoli že želite, zato ker mi tega tako ne bomo opazili, no potem pa bo to velika, velika napaka. Potrebujemo jamstva, vidim, da je tukaj gospod Verš iz eh, računskega sodišča. Zelo pričakujem to eh, poročilo, poročilo računskega sodišča, namreč oni nam bodo pomagali, da bomo bolj jasno videli to sliko in upam, da nam bodo priporočili, kako to eh, obravnavati. Mislim, da smo na pravi poti, ampak žal nimamo dovolj časa. Mi bomo 9. marca pripravili poročilo, ampak ali bomo s tem komu naredili uslugo, to pa ne vem. Mais, euh, je comprends bien l'attitude des États parce que. Ah, ah, voilà, les pas ker pravzaprav nimamo lasnih sredstev v proračunu, eh, denar prihaja iz držav in države članice želijo dobiti nazaj eh, nekaj od vsega tega. To, ta proračun je pretemeli na prerasporejanju in torej dajmo poskusiti eh, zagotoviti, da se v določeni količini ta denar oziroma koristi vračajo brez pretiranega zapletanja stvari. Ali želite eh, še kaj dodati, eh, sporočevalec gospod Ashworth? Ja, hvala lepa. Eh, mi bi želeli zagotoviti, da sicer komisija mora podpreti to, kar želijo doseči. Izrazili so tudi določene kritike, eh, ampak vidimo, da nam komisija daje tudi določena zagotovila in zato pozdravljamo nekatere inovativne pristope. Ampak bi želel povdariti, da potrebujemo zagotovila predvsem, kar zadeva eh, nadzor. Se pravi, moramo imeti tudi ustrezen nadzor nad temi novimi prijemi, recimo te ti paušali, o katerih je govor strani komisije, mislim, da To, o tem se je komisija posvetovala z glavnimi deležniki lansko leto, predvsem, ker gre za področja za visokim tveganjem. Torej, kako se bomo lotili teh bojazni? Nekateri kolegi govorijo o skrbniških skladih, o tem se bomo pogovarjali popovdne, ampak to ni cilj celotnega predloga. Mi potrebujemo več podrobnosti v zvezi z nadzorom, ki ga bomo uh, oblikovali. In še vedno imamo določene negotovosti, določene dvome v zvezi z EFSA.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 in strukturnimi skladi in eh, pa finančnimi instrumenti, ki združujejo tudi nepovratna sredstva. Sicer eh, rečeno je bilo, da EFSI ne bo podaljšek strukturnih skladov, to je bilo oblikovano, zato da bi se lotili novih eh, izzivov, novih oblika tveganih investicij, kot če bi šlo za generacijo 2 pika nič. In torej zdaj pa govorimo o o tem nekoliko drugače. Želimo, da EFSI ne bi bil razvodenjen, eh, če bi ga začeli eh, vključevati v širše, širše razpon. In eh, moram reči, da vse, kar zadeva novosti na področju podor, poročanja, je zelo dobrodošlo in s tem pač gledamo z veliko naklonjenostjo. Gospod Pirinski, izvolite. Lepa, čim krajši bom. Torej nekaj v zvezi z a, tem vprašanjem a, povezavi EFSI strukturni skladi. A, res bi pozval komisijo naj ponovno razmisli o tem, kar je bilo ravno kar povedano in sicer glede tega, da pravila za strukturne sklade je treba prilagoditi na pravila za EFSI. A, to a, pač a, ne vem, če se bo išlo, tako kot ste povedali. A, Eh, namen evropskega proračuna je prerasporeditev sredstev in torej v tem primeru, v primeru eh, kohezijskih politik, pravzaprav to ne služi trgu, ampak služi v resnici splošnemu namenu eh, zmanjševanja razlik, zagotavljanja večje kohezije, torej lotevanja vprašanj, ki so z področja sociale, ozemljske narave in torej je popolnoma nesmiselno reči, torej ti strukturni ta strukturni investicijski, eh, investicijska prizadevanja, um, torej ki so prerasporejena na več let, kar naenkrat se to bo prilagojeno na to, kar je gospod Ashrow uh, eh, ravno kar dejal na neko schemo za nošenje uh, pač, uh, določenih tveganj, ki izhajajo iz visoko tveganih investicij. Ne bom več povedal o tem. Potem pa še nekaj v zvezi z upravljanjem in uh, slišali smo da, in izvrševanjem, govorili smo že o izvrševanju. Uh, in eh, vsekakor predstavnik komisije eh, je pač eh, v vseh svojih izjavah vedno govoril o upravljanju in to nasprotuje tudi pogodbam, kajti sveda gre za vprašanje upravljanja za izvrševanje pričakovanj iz pogodb, ampak če govorimo o izvrševanju, tudi izvrševanju proračuna in o trdnem, konkretnem finančnem izvrševanju, ne bi, bolje, ne bi raje govorili o, o solidnem finančnem izvrševanju, reševanju, raje kot pa o upravljanju. Slišali smo, da imamo določene dele proračuna. Eh, Nimamo upravnih organov ponekod in v prilogi 3 je zapisano, da čeprav eh, komisija upravlja s temi skladi, to je ločeno od proračuna in od eh, sklada za, eh, in Evropskega sklada za razvoj. In torej to je eh, stvar tako komisije kot drugih eh, donatorjev. Nezadostna sredstva beležimo eh, in torej potrebujemo za to tudi skrbniške sklade in skrbniški skladi pa zdaj črpajo sredstva iz proračuna in eh, torej na tak način posegajo v določene programe, ki so, bile, že, so bili že načrtovani. Vzemimo naprimer skrbniški sklad za Afriko. Skupni znesek znaša en milijard, skoraj dve milijardi evrov, od tega torej eh, iz proračuna eh, se namenja eh, skoraj milijardo 900 milijonov in preostalo pa pa uh, od drugod in torej kaj počenjamo. Eh, pravzaprav eh, obstaja določena potreba, poskušamo eh, angažirati sredstva iz proračuna, sredstva pa so zelo omejena v proračunu, torej ne vemo, kaj se bo sploh dogodilo. Popolnoma se skupaj nerazumno. Hvala. Merci pour euh, ces observations, monsieur Albrecht. Hvala lepa za eno vrste, gospod Albrecht.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 Eh, to ni nerazumno, ni naključno, to se ne dogaja naključno, to je način postopanja, to je logika vsega. Te eh, stvari se ne, se ne dogajajo slučajno, naključno. Eh, tukaj gre za spreminjanje načina, torej same narave financiranja pri Evropski uniji. Tukaj se ne pogovarjamo samo o podrobnosti, govorimo o filozofiji proračuna, torej prenašamo sredstva iz proračuna na druge instrumente in uh, financiranje financiramo pač eh, zunanje dejavnosti. O tem se bomo pogovarjali tudi popovdne. Ampak popolnoma soglašam eh, z eh, kolegom od vsega začetka. Namen, torej EFSI je bil od vsega začetka namenjen čisto drugim ciljem v primerjavi se strukturnimi skladi. To je popolnoma res in želim povdariti pomen pripomba, ki jih je dala komisija v smislu, da obstajajo drugačne zahteve za EFSI in za ESIF. In, torej, obstajajo torej različne zahteve, je veliko lažje eh, pristopiti k EFSI, kot pa dostopati do strukturnih skladov. In zato, če bi prenašali projekte iz strukturnih skladov na EFSI, eh, za zelo tvegani projekti, recimo kot, so, kot je gradnja cest, naprimer. Eh, torej, če, rekli so, dajmo to prenesti iz strukturnih skladov v EFSI. In zdaj pa nekateri predlagajo, dajmo prenesti denar iz MSP-jo, ki ne rastejo primirno v strukturni skladov na EFSI. Ali je to začasno ali pa to stalno? Ali želimo popolno spremeniti eh, eh, naravo strukturnih skladov ali pa potrebujemo so začasni instrument za to, da najdemo neko izhodno strategijo ali pa neko, eh, pač nek, nek, nek eh, nujni izhod, eh, izhod v sili za take projekte? Eh, torej, mislim, da ne bi smeli se odločati za nek stalni mehanizem. Seveda, lahko bi potrebovali nekaj začasnega, ki pa ne bo jasno. Morda sem stvar popolnoma narobe razumel, ampak eh, zdi se mi, da je to kot neke vrste strategija za izhod v sili. Ja, eh, vemo, kako je nastal uh, sklad EFSI za strateške naložbe. Gospod Juncker je postal predsednik komisije, ugotovil je, da uh, že deset let beležimo primankljaj v naložbah in uh, je pač, od, ker nimamo sredstev v proračunu, potem sprožimo nek nov instrument. Uh, za finančno vzvodje, zato, eh, torej gre za finančni inženiring, ne bomo iskali sredstvo v strukturni skladi, ker to je namenjeno državam in torej mi ne posegamo v to, kar je v domeni držav članic, ko oblikujemo večletni finančni okvir, 80 eh, odstotkov namenimo za SKP in za strukturne sklade, za kohezijske sklade in tega se ne dotikamo, ker vsaka država potem bo dobila nazaj svoj denar od tistih strukturnih skladov in torej mora biti zagotovljeno, da bo vsak dobil nekaj nazaj. In uh, torej eh, smo šli iskati uh, denar uh, nad, uh, na naddržavni ravni, uh, obzorje 2020 in potem uh, um, pač uh, um, mehanizem za povezovanje Evrope in potem dali smo iz proračuna določena sredstva, to smo z vzvodjem pomnožili za krat tri, ampak potem so rekli, ne moramo to pomnožiti krat pet, ker če želimo imeti korist od tega, jaz, ki sem za poenostavljanje, ali se kdo morda ukvarja z bolj obrobnimi svežni e, dosjeji, recimo, da imamo nekega predsednika za neko pobratenje, ki za zaprosi komisijo za določen denar. Komisija mu odgovori, a ja, to je možno, recimo to lahko storite iz tega pa tega, iz tega pa tega oddelka, porabi deset let, da stvar a, pripravi, a, pre, potem uloži a, pač prošnjo. Ja, na, na žalost a, ste dobili samo oceno 50 na 100, morali bi pridobiti oceno 51 in torej na žalost vas ne moramo financirati. Ja, to je ali, potem, kaj, a, kaj naj storimo? Ali naj ljudi ljudi, naprimer, zadovoljimo s tem, da jim damo nekaj tisoč evrov, zato da bojo plačali pač za pijačo ob določenem dogodku ali pa kaj drugega. Če obstaja subsidijarnost, potem imamo stvari, ki so bolj v domeni pristojnosti držav članic kot pa Evropske unije. Kajte, to ustvarja samo papirologijo, terja čas in daje občutek, da je Evropa neka pošast, ker tisti človek tam nekje, ki je vložil, vključil v ta projekt, je, eh, je pač eh, veliko časa porabil za svoj projekt, potem pa je ugotovil, da je vse skupaj splavalo po vodi, kar mu je manjkalo nekaj točk pri ocenjevanju projekta. Torej, stvari so zapletene, to je že zapleteno za regionalne banke, eh, ko gre za projekte, ki zadevajo MSP, -je, ampak eh, zato moramo mi, politiki, se odločati o tem, želimo eh, početi čisto vse, tudi vse to, kar spada na področje subsidijarnosti. In verjetno pri tem se Evropa oddaljuje pričakuje od državljana, pač obljublja stvari, ki jih potem ne uresniči, ne izpolnjuje in torej moramo ustvariti v resnici delovna mesta, potem ustvarjamo potem tudi cele pošasti z revizijskimi službami in vse to je zelo zapleteno. Ja, jaz mislim, da majhni programi so tisti, ki nam postavljajo največ problemov, ker uh, administrativni stroški so ogromni pri obdelavi teh majhnih projektov. Prihaja potem tudi določene stopnje napak, ampak to niso prave napake, so samo pravzaprav nesporazumi. Torej, gospod Valbruk, uh, vse, kar ste povedali, je bilo zelo zanimivo, vse je zelo obetajoče, imam veliko dela na vaši in na naši strani. Na vaši strani obstaja skušnjava, da rečete, Glejte, dajmo si zagotoviti maksimalno varnost, torej si damo naravnice in pas hkrati. In, eh, ampak na tak način eh, ne bomo prišli nikamor. In torej poenostavljamo, poenostavljamo in. C'est de faire votre règlement en dix pages. Mais c'est comme, comme les rapports Les rapports que nous Ampak uh, pozdravljam gospo Beres in gospoda Bögeja, ki bodo pripravila uh, por poročilo o eh, evroobmočju samo na treh stranih. Uh, tukaj pa gre za uh, besedila, ki so dolga 50 strani popolnoma neberljiva. Vsi se pozvižgajo na to, ker je vse skupaj predolgo. In torej zato se sprašujemo o evropski dodani vrednosti. Uh, evropska dodana vrednost in možnost, da a, a, da, da se znamo, da znamo komunicirati eh, z evropskimi eh, državljani. Eh, in torej tudi, če pripravimo besedila, ki so dolga 780 strani, vse to je absolutno neizvedljivo. Moramo iziti iz te logike in torej ta drugi del zakonodajne dobe bo zelo uznemirljiv. Gospod, uh, Gospod Valbrok, eh, izvolite, imate besedo, če želite skleniti eh, to razpravo. Naj eh, samo odgovorim na zadnje pripombe. Torej, govorimo o tveganju, mi seveda pravčujemo in izbiramo tudi strokovnjake za to področje, e, jih pač analiziramo, pravčimo in jih izberemo na pregleden način in iz nekega registra, ki je dostopen za vse. Torej, preglednost je prav gotovo zagotovljena. Mislimo, da se s tem ne poveča na nekakšen način a, a, nivo tveganja. Potem povezava med EFSI-jem in ESIF-om podal sem tudi primer tega povezava med nacionalnimi programi in kosmejem. Tu so odprta vrata, ne želimo tega, da bodo to postale glavne poti za izvajanje, naprimer tega, kar doslej dosegamo z socialnimi skladi. Želimo na najboljši čin uporabiti sredstva. Imamo torej dve možnosti, ki jih bomo aktivirali, samo če države članice bodo tako odločale. Katera je najboljša zaščita, ki jo lahko zagotovimo državam eh, članicam v zvezi za njihovo eh, nacionalno ovojnico? Ravno ta, to je eh, potencial, ki ga ponujamo. Tega ne ponujamo kot glavni politični instrument. Imamo določena področja, kjer EZIF in EFSI lahko združimo in to so nacionalne platforme. In eh, torej to želimo doseči zato, da prejmemo prispevke držav članic na določenih področjih, kjer bodo, bomo ustvarili razvoj, eh, razvojne možnosti za tisto ozemlje. To je možnost in potencijal, ki ga ne smemo zavreči in to je zelo pomembno orodje za eh, uresničevanje naših politik. In še ob koncu naj povem, da pač sem poudaril in še enkrat počrtujem, da notranje notranje, eh, notranje revizor, notranja revizijska služba eh, pač bo oblikovana in da komisija bo pripravila popolno poročilo, ki ga bomo predstavili tudi tu pred parlamentom. Eh, Z vami se bomo tudi posvetovali tudi za, uh, v zvezi z vsemi sredstvi, ki jih bomo prijeli tudi za uh, skupnostne programe in za transfere, tako da boste tesneje uh, vključeni uh, v vse uh, pač, uh, upravne organe, recimo za skrbniške sklade, za uh, instrument uh, za begunce v Turčiji zato da bomo lahko zagotovili tudi najboljše vzvodje za uporabo teh sredstev. Hvala. Voilà. Et comment mesurer l'influence Lepa, kako pa naj eh, tudi uh, izračunamo to vplivnost? Kateri bo kazalnik za to? Gospa predsednica in soporočevalka, izvolite. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila za razpravo, za kolegi in za te eh, komentarje, ki ste nam jih dali na pot. Zelo zanimivo je bilo videti, kakšna so različna mnenja tudi. Hvala komisiji. Pripričana sem, da bomo našli nekaj, neko skupno rešitev. 9. marca bomo pripravili to poročilo, kot rečeno. Ampak dobro bi bilo, če bi se lahko sestali z poročevalci v senci in drugimi, ki jih to zanima. Res moramo začeti z razpravo in temu moramo posvetiti dovolj pozornosti. Odbor za nadzor proračuna bo pripravil delavnico, na kateri bomo spregovorili o nekaterih pomembnih točkah tukaj in takrat bomo povabili tudi kolege iz odbora za eh, proračun. Vesela sem, da sem lahko članica v obeh, to se je vsekakor danes dobro izkazalo. Merci, Hvala lepa, gospod Ashford. Ne, v redu. Potem uh, Eh, bi rekel, da a, eh, smo se ukrcali a, eh, na neko potovanje, ki je zelo izzivalno in a, hkrati tudi poučno. To je hkrati pa tudi tema, ki je a, izredno politične narave. A, Gre torej za, da mi politiki uh, vemo, kaj želimo doseči in da ne želimo doseči vse in tudi vse, kar je nasprotno temu. Zato bomo morali biti pragmatični. Ničesar ne bomo dosegli brez zaupanja, brez predpostavke, brez te predpostavke in brez tudi sprejemanja donočene mire tveganja. Uh, Zato uh, vsem vam želim uh, seveda veliko uspeha, želim vam, da bi leto 2017 bilo za vse vas plodno in srečno. S tem je naše zasedanje zaključeno, nadaljujemo ob 15. uri z našo delavnico o uh, skladih in instrumentih v zvezi s proračunom Evropske unije. Hvala lepo.